Eh, centralne nasprotne stranke, reševanje in podobno. Treba je eh, bolje urediti področje eh, varnosti finančnih trgov in pozivam svet in komisijo naj se zavedajo, da mora ta dokument imeti prioriteto v naslednjem mandatu. Na ta način bomo zaščitili finančne trge Evropske unije. Eh, zahvaljujem se za eh, sodelovanje eh, kolegov v zadnjem desetletju na vseh finančnih dosjejih. Hvala lepa. Hvala, hvala lepa. Votazione unica per... Imamo enotno poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Prvo branje je s tem zaključeno. Poročilo Fox, evropski brudniki storitev množičnega financiranja za podjetje. Enotno pojme s glasovanjem. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Prvo branje prometa s tem zaključeno. Poročilo Nahtegal, trgi finančnih instrumentov poimensko enotno glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Prvo branje parlamenta s tem zaključeno. Čestitke poročevalkom. Počevalcev. Eh, Počelo konsolino Evropski sklad za regionalni razvoj in konzikacijski sklad. Najprej predlog komisije. Poimensko glasovanje. Poimensko glasovanje. Konec glasovanja. Predlog je zavrnjen. Zakonodajni akt v bloku predlogi sprememb odbora. Kdo je, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predloge sprememb pristojnega odbora, tretji predlog spremembe poimensko glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto. Predlog sme štiri v dve delih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 18 v dve delih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto devetnajst v dve, v treh delih, kdo, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del, za, proti, vzdržani, sprejeto. Tretji del poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 20 poimensko glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto. 41 v dve delih. Prvi del poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 43 v dve delih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 48, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto 54 v dveh delih, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto drugi del, poimensko, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 59 v dveh delih, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto. 60, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto. 66, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto. 67, kdo je za. Bomo preverili 66. Glasujemo. Glede 66, konec glasovanja. Sprejeto z veliko večino. 67, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto 68 za, proti vzdržani sprejeto 69 za, proti vzdržani sprejeto 70 za, proti vzdržani sprejeto 80 za, proti vzdržani sprejeto 82 poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 91 za proti, vzdržani, sprejeto 92 za, proti, vzdržani, sprejeto 93 za, proti, vzdržani, sprejeto 80 poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 101 v dveh delih. Prvi del poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto drugi del, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno 102 poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 106, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto 110, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto 113, za? proti vzdržani sprejeto. 122 za, proti vzdržani sprejeto. 225 za, proti vzdržani zavrnjeno. 226 poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 227 za, proti vzdržani zavrnjeno. 33 v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti vzdržani vzdržani sprejeto, drugi del za, proti vzdržani sprejeto, 228 za, proti vzdržani zavrnjeno, 211 pojmensko, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno, 34 za, proti vzdržani sprejeto, 229 za, proti vzdržani sprejeto zavrnjeno 230 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 52 za, proti, vzdržani, sprejeto 211 odpade, 232 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 58 v delih prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto 233 odpade 234 poimensko. Glasujemo, konec glasovanja. Hvala. Zavrnjeno. 202 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 235 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 196, 203, poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 71, 72, 73. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. 236 za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. 197 in 204 poimensko glasujemo. Konec glasovanja. zavrnjeno 74, 75 in 76. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 237 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 198, 205 poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 77, 78, 79. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 208 je spojmensko, glasujemo.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 zavrnjeno. 87 in 194 za, proti, vzdržani sprijeto. 206 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 88 za, proti, vzdržani sprijeto. 240 poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 241 poimensko glasujemo. Hvala za glasovanje. Zavrnjeno dvesto sedem, kdo je za? Proti. Vzdržani, zavrnjeno dvesto dvainštirideset D za, proti, vzdržani, zavrnjeno dvesto triinštirideset poimensko, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno štiriindvajset, petindvajset, šestindvajset in sedemindvajset poimensko, glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto 213 odpade, 244 D za proti, vzdržani zavrnjeno. 29 v dve delih prvi del poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto drugi del poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 208 odpade, oziroma ne, 208 ne odpade. Kdo je za 208? Proti, vzdržani, zavrnjeno. 185 poimensko. Bomo preverili 208. Glasujemo o 208. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 185 poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Gremo na 100 v petih delih. Vsi poemensko. Prvi del poemensko. Konec glasovanja. Sprijeto. Drugi del poemensko. Glasujemo. Konec glasovanja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 zavrnjeno. 188, 199, 209 poimensko. Oziroma ti odpadejo, tudi 240 odpade, gremo na 103D in 245D poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 186 poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno 246D, poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno 105, kdo je za? Proti, vzdržanje sprejeto. 189, poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno 108, poimensko glasujemo konec glasovanja. Sprejeto. 207 ste za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 208 ste za, poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 200 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 5 za, proti, vzdržani vzdržanje sprejeto. 215 in 206 odpadeta, 217 do za, proti, vzdržanje zavrnjeno, 218 za, proti, vzdržanje zavrnjeno, 211 za, proti, vzdržanje zavrnjeno, 195 in 201 poimensko oglašujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno, 11 poimensko oglašujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 190 za, proti, vzdržani. Bomo preverili. Konec glasovanja. Sprejeto odpade, potem 13, gremo na 14, doj za, proti, vzdržani. Sprejeto odpade 219, 187. Da, 219 odpade, 187 tudi odpade, torej 15, 15 poimensko glasujemo, torej 15 konec glasovanja. Sprejeto, 220 doj za, proti, vzdržanje zavrnjeno, 221 za, proti, vzdržanje zavrnjeno. 16 za, proti, vzdržani sprejeto, 222 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 223 poemensko glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno, 25 za, proti, vzdržani sprejeto, 214 odpade. Sedaj pa glasujemo poemensko predlogu komisije. Glasujemo. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto čestitke poročevalko, torej s tem je prvo branje parlamenta zaključeno. Relazione dali, livelli di prestazioni in materia di emissioni. Poročilo dali, standardi emisijskih vrednosti za nove osebne avtomobile, nova lahka gospodarska vozila. Poimensko glasovanje o začasnem sporazumu. Konec glasovanja. sprejeto. Izjava komisije, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Prvo branje parlamenta je s tem zaključeno. Čestitke pročevalki. Poročilo RIS, zmanjšanje pliva nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na okolje. Začasni sporazum glasujemo poimensko. Konec glasovanja. sprejeto. Prvo branje s tem zaključeno šestitke. Poročilo Turkano gnojilni proizvodi EU. Začasni sporozum glasujemo poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Prvo branje parlamenta je s tem zaključeno. Čestitke. Sedaj je poročilo Adžeja, varovanje delavcev pred nevarnostmi zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem pri delu. Želi poročevalka besedo? Kolegi, to je pravica poročevalke. Hvala, gospod predsednik. S tem eh, glasovanjem bomo ugotovili, da Evropski parlament ima ambicije za varovanje delavcev Evropske unije. Želimo um, zavarovati delavce s tem, da smo vključili več kot 38 snovi za to, da bi pred njimi zaščitili delavce. Hvala uh, kolegom iz odbora za, za, za poslovanje, zlasti kolegici Luskok in Klodu Rolenu, ki sta sodelovala z mano, pa tudi vsem pročevalcem v senci, vsem članom odbora, ki so pokazali, da ta parlament je zelo ambiciozen, ko želi varovati uh, Eh, državljane. Bomo sedaj glasovali pojm, o sporazumu poimensko, konec glasovanja. Sprejeto z veliko večino čestitke poročevalki. S tem je prvo branje parlamenta zaključeno. Sedaj je pa poročilo skupno pravila za nekatere vrste kombiniranega prevoža blagami državami članicami. Želi poročevalka besedo? Izvolite hvala dragi kolegi hvala eh, poročevalcem v senci iz vseh skupin ki so v času priprav na to delo so bili zelo kolaborativni to besedilo ki je bilo sprejeto v odboru za transport je ključnega pomena za uh, sveženj o mobilnosti zato da uh, blago prenesemo iz cest na druge načine transporta, kar bo bolj okolju prijazno. In želimo varovanje okolja in zato je pomembno delo eh, našega parlamenta za to, da imamo bolj trajnosten način prevoza. Veselim me, da tudi danes podpirate to besedilo in upam, da ga boste sprejeli tako, kot je bilo sprejeto na pristojnem odboru. Hvala lepa, kolegica. Začeli bomo z blokom. Kdo je za? proti, vzdržani, sprejeto. 89, kdo je za, proti, vzdržani, eh, zavrnen. 84, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnen. 29, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 30, eh, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 85, 86, 87, poemensko glasovanje, konec glasovanja. zavrnjeno. 90 kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Želite, da preverimo 90D? Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 82 kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 92 kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 91 kdo je za, proti, Vzdržani? Zavrnjeno. Tri. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Odobreno. 88. Eh, brezpredmeten. 83. Tudi torej, eh, pojmensko glasovanje o predlogu komisije glasujemo. Konec glasovanja. Odobreno, o, eh, prvo branje je zaključeno, čestitke poročevalki. Sedaj pa Baji Regnar, razkritje davčnih informacij v zvezi z dohodki se strani nekaterih podjetij in podružnic. E, torej, e, glasujemo, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Čestitke e, so poročeval CEMA. Se zdaj pa poročila Novakov, Konstance Krel, skupne določbe Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus, kohezijskem skladu in drugih evropskih skladih. Torej, glasujemo, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Čestitko za poročevalcem. Nasprotovanje v skladu s členom 105.3 poslovnika instrumenta za finančno podporo na področju zunanih meja in viz, vizumom. Eh, potrebujemo absolutno večino eh, članov parlamenta. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Preverjamo, glasujemo. Meni se je zdelo, da je bila velika večina, ampak če želite, vam bom ustregel. Torej, konec glasovanja. E, torej, sprejeto za veliko večino. E, nasprotovanje v zvezi z poslovnikom. E, tukaj gre za zonanje meje in vizume, tako kot prej. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Eh, potem nasprotovanje eh, v skladu s poslovnikom, eh, gensko spremenjena soja MON 8751, pomensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Nasprotovanje v skladu s členom 106, gensko spremenjena koruza, pomensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto. Nasprovanje v skladu sa členom 106 poslovnika, eh, nekatere uporabe bis 2 etil heksil, pojmensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. nasprotovanje v skladu s členom 106 poslovnika, nekatere uporabe bis 2 etil heksil, ftalata. Eh, kdo je za? Proti? Vzdržani? Odobreno. Eh, potem eh, nekatere uporabe kromovega trioksida. Prvi odstavek izvorno besedilo, kdo je za? Proti? Kdo se vzdrži? Preverjamo. Preverjamo izvorno besedilo. Glašujemo. Preverjamo. Eh, konec glasovanja. Zavrnjeno. Potem eh, drugi odstavek eh, dva dela. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani. Tudi to bomo preverili. Glasujemo o prvem delu. Torej, glasujemo. Konec glasovanja. Odobreno. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani. Vzdržani zavrnjeno. Potem predlog spremembe ena. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Želite, da preverimo? Torej glasujemo o prvem predlogu spremembe. Konec glasovanja. Sprejeto. Potem predlog spremembe dva. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Eh, sprejeto. Tri. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto sprejeto. E, tudi to bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. E, uvodna navedba J. Kdo je za? Proti? Vzdržani? E, sprejeto. S. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. V. Kdo je za? Proti? Želite, da preverimo S? Dobro. Glasujemo o S. Glasujemo o S. Konec glasovanja. Sprejeto. V, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. X, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Z, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. AA, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. AC, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Vzdržani? Sprejeto? Glasujemo o tako spremenjeni resoluciji. Pojmensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Uh, gospod Kavada. Naj povem, da glede na to, da ste sprožili olimpijske igre hitrosti in moramo čestitati tolmačem, ki vam s težavo vendar zelo dobro sledijo. Eh, tudi eh, sam se tolmačem eh, zahvaljujem za izredno delo, ki ga upravljajo vsake dan. Nadaljujemo sa poročilom Benifeja, razmere po arabski pomladi, pot naprej v državah na bližnjem shodu in v Severni Afriki. Odstavek 7. Kdo je za? Proti? Vzdržani? sprejeto. 47 v dveh delih, prvi del, kdo je za, proti, ozdržani, sprejeto. Drugi del, kdo je za, proti, ozdržani, sprejeto. 48, želite, da preverimo drugi del, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 48, prvi del, kdo je za, proti, ozdržani, sprejeto sprejeto, drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa glasujemo o resoluciji, poimensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Eh, čestitke eh, poročevalcem in hvala vsem kolegom. Zaprosimo se mi? Yes, I think so.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 preden dam besedo eh, kolegici tanji fajon bi vas prosil da zapustite plenarno dvorano če se ne boste udeležili te razprave in prosim da eh, poskrbite da ne boste preveč hrupni iz spoštovanja do drugih ki bodo ostali. do la parola alla relatrice. Besedo dajem poročevalki, izvolite. Thank you, chair, dear colleagues. I hope there would be a little. Hvala lepa, gospod predsedujoči, drage kolegice in kolegi. Upam, da bo nekaj miru v dvorani, ker govorimo o pomembni in občutljivi temi. Uh, kolegice in kolegi, prosim za tišino, da lahko začnemo to eh, razpravo. Nekaj spoštovanja za poročevalko Tanjo Fajon. Eh, še enkrat hvala lepa, drage kolegice in kolegi. Danes še enkrat v tem parlamentu razpravljamo vizumsko eh, liberalizacijo za Kosovo. To je zelo občutljiva in zelo težavna tema, ker je Kosovo zadnja država Zahodnega Balkana, ki še vedno nima odpravljenih vizumov za svobodna potovanja v Evropsko unijo. Naj nas vse spomnim, da je Kosovo izpolnil vse zahteve za brezvizumski eh, režim in sicer pred dolgim časom. In parlament eh, je dal zeleno luč za eh, brezvizumski režim za Kosovo že pred časom. Evropska komisija je priznala, da je Kosovo izpolnil vse kriterije in naj vas spomnim, da je je Kosovo moral izpolniti več pogojev kot katerakoli druga država Zahodnega Balkana. E, zadnji dve občutljivi vprašanji je Kosovo izpolnil e, pred meseci in sicer eno je bilo e, ratifikacija menjega sporazuma s Črnogoro, to je bilo zelo občutljivo in politično vprašanje, pa jim je uspelo, vključno z bojem z korupcijo med visokimi političnimi elitami. Zaradi tega res pripravljamo priporočam, da jutri ponovno potrdimo vizumsko liberalizacijo za to državo. Naj bom iskrena, vse druge države Zahodnega Balkana imajo eh, brezvizumski režim. Eh, to je zelo pomembno sporočilo eh, pristopnim državam, kajti to ni pomembno zgolj v političnem in gospodarskem kontekstu, temveč je to pomembno za kontakte med ljudi. Kosovo je danes najbolj izolirana država na Zahodnem Balkanu in mi res govorimo o vizumski liberalizaciji. Nočem govoriti o drugih vprašanjih, s katerimi se Kosovo danes ukvarja. Kajti mi se moramo osredotočiti na to, kar je Kosovo uresničil in eh, s kritiko želim pokazati na evropske vlade, ki niso izpolnile svoje obljube. Obljuba pa je bila, ko Kosovo izpolni kriterije, bomo dodelili brezvizumski eh, režim. In države, ki niso tukaj, sprašujem, zakaj tega niso dale agendo, kdaj bodo to dali na agendo. Izgubljamo svojo verodostojnost. Eh, država in naj bom iz Krina, politik, politiki, poslovneži eh, in tudi kriminalci ne čakajo na vizume. Oni imajo svobodna potovanja. Eh, mi čakamo na brezvizimski režim za druge, navadne ljudi. Eh, in, Eh, kampanja traja in mi moramo pravzaprav izpolniti obljubo. Naj vas spomnim tudi na druge primere, ko smo eh, dali brezvizumski režim Ukrajini, drugim eh, državam in to tudi ni bila politič, lahka politična odločitev. Sedaj pa eh, države blokirajo majhno zahodno balkonsko državo brez pravega razloga. Naj nas vse spodbudim ob koncu našega mandata, da jutri še enkrat potrdimo mandat, ki ste ga že dali. In sicer, da mi podpiramo brezvizumski režim eh, eh, za Kosovo. Kosovo je izpolnil lo uh vse pogoje. Evropska komisija je to priznala, evropske vlade pa ne ukrepajo. In preveč eh, primerov je, ko evropske vlade blokirajo našo verodostojno evropsko politiko in vizumska politika je nekaj kar je v uh, srcu evropejcev, je nekaj otepljivega in jaz razumem frustracijo državljanov Kosova, ki čutijo, uh, da jih Eh, prosimo, zahtevamo nekaj, oni to uresničijo, potem pa mi nič. Ne Evropski parlament, mi smo upravili svoje delo, sedaj pa je delo v rokah evropskih vlad. To je moje sporočilo. Eh, jutri, ko bomo glasovali o mandatu, ko ga bomo potrdili, prosim za vašo podporo, kajti ljudje na Kosovu nas eh, gledajo in nas gledajo z velikim pričakovanjem in upanjem. Hvala lepa. Grazie mille, cara collega. Hvala lepa, draga kolegica. Še enkrat se vam opravičujem za hrup na začetku vašega prispevka. Sedaj pa v imenu komisije gospod Avramopoulos, v imenu Evropske komisije. Izvolite. Drage kolegice in kolegi, eh, pozdravljam to razpravo o vizumski liberalizaciji za eh, prebivalce Kosova. Eh, še enkrat bi rad eh, izrazil zahvalo poročevalki, gospe Fajon, za njen stalni eh, osebni angažma in prizadevanja, da podpre ta predlog. Odkar smo sprožili dialog o liberalizaciji vizumov v letu 2012, je komisija tesno sodelovala s Kosovom za to, da bi podprla podpirala njihove organe pri izpolnjevanju pogojev, eh, ki so bili zastavljeni. Eh, v našem zaključnem poročilu 4. maja 2016 smo priznali, da je Kosovo sprejelo pomembne korake v smeri brezvizumskega rezima in zaradi tega smo mi predlagali, da se eh, odpravi eh, eh, vizum za prebivalce Kosova. In Sicer je eh, Kosovo ratificiral eh, meni sporazum s Črno Goro in okrepil je prizadevanja eh, pri boju zoper organizirani kriminal in korupcijo. Dve leti pozneje. 18. julija 2018 po prizadevanjih in napredku je komisija potrdila, da je Kosovo izpolnil vse zahteve za Eh, liberalizacijo vizumov, vključno s tema dvema eh, prej navedenima zahtevama. Potem pa smo pozvali svet in parlament naj eh, opravita vse, kar je potrebno na podlagi naših predlogov. Hvala lepa parlamentu za to, da ste se odzvali zelo hitro. Za Sprejem eh, sporazuma o meji s Črnogoro je velik korak naprej in ta korak ni bil preprost. Čeprav je to politično občutljivo vprašanje, Eh, vrsta držav članic je eh, eh, rekla, da obstaja tveganje migracij kosovskega prebivalstva in da se je treba naučiti iz preteklosti. Jaz se zavedam teh skrbi in to tudi razumem. Kosovo se eh, tega tudi eh, zaveda in sodeluje eh, s eh, številnimi državami članicami neposredno zato, da bi zmanjšali tveganje. Mi eh, smo spodbujali eh, kosovske oblasti, naj eh, torej implementirajo vse pogoje, naj okrepijo eh, Eh, okvir eh, za boj proti korupciji in za zagotavljanje vladavine prava in naj še naprej delajo na področju migracij in varnosti in naj jasno povedo svojim državljanom, kakšne so njihove obveznosti in dožnosti v brezvizumskem režimu. Naj spomnim, da je Kosovo edini zahodno-balkanski eh, partner, ki ne oživa eh, sporazuma eh, za brezvizumski režim. To so edini, ki potrebujejo vizume za potovanja v Evropski uniji. Dosti krat sem povedal, da brezvizumski režim prinaša pravice in dožnosti in kosovske oblasti se tega močno zavedajo. Opravile so svoje delo in prepričan sem, da bodo tako tudi v prihodnje računam na eh, poslance in poslanke v tem parlamentu in eh, zanašam se na to, da se bodo tudi države zbrale ob pogajalski mizi in dale soglasje. Hvala lepa, sedaj pa v imenu AFET, gospod Šoltes. Za eno minuto. Prego, prosim. Hvala, grazie, prezidente. Eh, kot stalni poročevalec za Kosovo na odboru AFET,

v imenu SND gospa Zipel. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Spoštovani kolegice in kolegi, pred skoraj da tremi leti je Evropska komisija predlagala, da bi Kosovo osvobodili vizumske obveznosti. Kajti že takrat je bila komisija prepričana, da bo Kosovo izpolnil zadnje pogoje za eh, vizumsko liberalizacijo in sicer pravočasno. In ko se je to res eh, zgodilo, je Evropska komisija um, to potrdila v preteklem juliju, ampak danes ne glasujemo o rezultatu trialoga. Načrt za liberalizacijo je bil predložen eh, Kosovu štiri leta za drugimi državami, pa še vedno nekatere države članice blokirajo pogajanja. To Kosovo izolira in upočasnjuje evropsko. Vključevanje. Kako naj pojasnimo prebivalcem Kosova, da eh, si je Evropska unija zamislila nenadoma nove pogoje, potem ko je država že izpolnila vse predoločene kriterije. Ta drža ne prispeva samo k temu, da Evropska unija izgublja verodostojnost v očeh Kosovčanov, mi moramo izpolnjevati tisto, kar smo obljubili Kosovo. Da, nekatere države članice Kosova niso priznale kot državo. Toda za vizumsko liberalizacijo priznanje države ni potrebno. Treba je priznati samo potovalne dokumente, ki so mimo grede že zdaj zelo varne. Kosova ne smemo več zadrževati pogoji za vizumsko liberalizacijo so izpolnjeni. Evropski parlament je zauzel jasno stališče. Skrajni čas je, da svet, ki znova tu ni zastopan, opusti blokado, tako da bo Evropska unija kot celota lahko držala svojo besedo. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa v imenu skupino EKR. <clears throat> der er mange gode, både konkrete og veliko dobrih in konkretnih razlogov je, zakaj sem skeptičen glede te vizumske liberalizacije, ko gre za Kosovo. Prvič, obstaja osnovna težava, več držav članic ne priznavajo Kosova za samostojno državo. Zato svet Eh, torej se težko premake v tej situaciji. Svet je trenutno blokiran glede tega. In kaj skrbi meni, moj kolega skupini Ekarov? In sicer eh, ta enostranski pristop glede, glede liberalizacije. Ko gre za organizirani kriminal, smo bili priča številnim težavam na Zahodnem Balkanu na splošno. In zato menim, da bi bilo smiselno, da imamo še vedno zahtevo za potovanje z vizumi. Poleg tega sem osebno zelo zaskrbljen, ko gre za povečano radikalizacijo, ki je vedno bolj navzoča v Zahodnem Balkanu. Gre za varnost evropskih državljanov in mislim, da moramo biti previdni zahteva po vizumih, je dober način, da filtriramo tiste, ki vstopajo v EU. In EU bi se morala osredotočiti na sporazume o vračanju, ne pa da se osredotoča na liberalizacijo vizumskega režima. Hvala lepa. Sedaj pa v skupini, v imenu skupine ALDE, gospod Mlinar, dve minuti, izvolite. Uh, hvala lepa gospod eh, predsednik dragi komisar najprej bi se zahvalila poročevalki tanji fajon in vsem poročevalcem v senci za opravljeno delo to dosje ta dosje je obravnavamo že od leta dva tisoč šestnajst v parlamentu takrat je komisija predlagala, da bi odpravili vizumsko zahtevo za državljane Kosova, tako da bi jim omogočili kratkoročno bivanje brez vizumov v šengenskem območju. Kot je dejal komisar Avramopoulos, je komisija Julija povedala, da dve najpomembnejši zahtevi sta bili izpolnjeni. Kosovo je ratificiralo sporazum glede meje s Črnogoro in Kosovo je okrepilo svoj boj proti organiziranemu kriminalu in korupciji. Septembra je parlament glasoval za to, da se začnejo medinstitucionalna pogajanja. Jutri bomo glasovali o tem, da bi bilo stališče pozitivno, tako da bi lahko v prihodnjem zakonodajnem sklicu zaključili ta postopek. Kosovo je bilo izolirano na uh, Zahodnem Balkanu predolgo. Vizumska liberalizacija bi bila naravn korak za to državo. Uh, koristi takšnega režima so bistvene. To bo omogočilo stike med ljudmi, to bo izboljšalo izmenjave, spodbujalo ekonomska partnerstva in krepilo socialne in kulturne vezi med EU in Kosovem. Ta sporazum bi tudi omogočal spodbujanje reform v EU e, oziroma reform v tretjih državah v smislu spodbujanja vladavine prave človekovih pravic in prav tako bi vizumi, bi utroja vizuma pomenila, da eh, tihotapci več ne bi imeli dela, ker njihove strojitve več ne bi bile potrebne. Pozivam torej, eh, da se, da se odpovemo predsotkom, ki onemogočajo državljanom Kosova, da svobodno potujejo znotraj Šengna. Lepa. Sedaj pa imenu eh, zelenih herr talman! sem kosovo. od razglasitve neodvisnosti kosova je triindvajset držav priznalo to državo in kazensko sodišče v haagu meni da to ni v nasprotju z mednarodnim pravom in eh, vse države Zahodnega Balkana, razen Kosova, ne, ne potrebujejo več vizumov za potovanje v EU. Pet držav članic EU ne priznava Kosova, eh, Španija in nekatere druge. Vendar eh, Kosovo je izpolnilo pogoje za brezvizumski režim in sedaj moramo mi napraviti svojo nalogo. Torej, Eh, tu ne, ne sme iti za politične igrice, temveč za vprašanje izpolnjevanja pogojev. Vemo, da nekatere države članice ne priznavajo Kosova, eh, pa so uh, glasovali za izjem v odločnih odborih. Hvala. Sedaj pa v imenu GUE. Gospa Veržija, dve minuti, izvolite. Izvolite, Marija Kristina. Hvala, dragi Fabio. Kosovo je država, v kateri je manj kot, v kateri živi manj kot dva milijona prebivalcev. To je edina država Zahodnega Balkana, ki ne uživa vizumske liberalizacije. In Črna gora ne potrebuje vizumov, Srbija ne potrebuje vizumov in tako naprej. Kosovo je izolirano na zemljevidu vizumske liberalizacije na Zahodnem Balkanu. Morajo se spomniti strože kriterije kot vsi drugi in to jim je tudi uspelo. Evropska komisija je leta 2016 dala svoj zakonodajni predlog glede tega in ponavadi uh, liberalizacija uh, Eh, poteka hitro, ko gre recimo za uh, kakšne otoke, kot so Kiribati, Tuvalu, Tonga in tako naprej. Pač, ko gre za države, za katere si postavljamo, da bodo težko prišli v naše države. No. In eh, dejansko na Balkanu smo videli, da po viznosti liberalizacije ni prišlo do masovne selitve ljudi. Seveda, uh, Na Kosovo ni vse odlično, vendar so opravili izjemno delo, borijo se proti korupciji, spostavljajo pravno državo, Evropski parlament je pravil svoje delo, Evropska komisija je predstavila svoj predlog in naš odbor in plenum sta potrdila ta predlog, vendar svet tega ne potrdi. Pet držav članic ni priznalo Kosova in to je prava težava. Mi smo za liberalizacijo vizumov in za svobodo gibanja. In mi zato podpiramo stališče pročevalke in hvala pročevalke za njeno ustrajnost. Hvala. Merci beaucoup, grazie mille. Hvala lepa. Sedaj pa v imenu skupine ENF. Gospod Zelstra, minuto in pol, izvolite. Ja, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Iz nejasnih razlogov je Evropska komisija želela uvesti vizumsko liberalizacijo za čim več držav, sedaj tudi za Kosovo. Kosovo je območje, ki je, ki razglasilo neodvisnost, vendar tega ne priznavajo vsi v EU in obstajajo tudi težave s kazenskim, s kriminalnimi združbami in želijo bi si, da ostanejo na drugi strani meje, vendar Evropska komisija se tega očitno ne želi. Ni bilo, ni bilo vzpostavitve vladavine prava na Kosovo in tam se tih otapi heroin, orožje, prostitutke, ponavadi v smeri Zahodne Evrope. Carina in policisti se tega zavedajo, vendar pač tega ne preganjajo. In uh, nizozemski predstavniki so opisali to situacijo takole, da če imamo luknjo v čonu, pač uh, čon se potopil. In to se bo zgodilo v Evropi, zato potrebujemo vizumsko obveznost. Ne razumem, kako lahko Evropski parlament to podpira. Mi bomo glasovali proti. Dobro, hvala. Sedaj pa gospod Epitideus, izvolite, ena minuta. Grazie, presidente. Hvala, gospod predsedujoči. Ja, si poedak, si hora, so posebno to kosifopedijo. Ti... Torej, prednost tega, da lahko uh, nekdo potuje brez vizumov, je seveda jasna. Vendar moramo zagotoviti, da imamo varno situacijo v državi. Kosovska vlada je storila marsikaj, vendar ni izpolnila osnovnih pogojev. Niso uspeli odpraviti organiziranega kriminala. V Kosovu so številni teroristi borci ISIS-a. In, obstaja težave na mej s Srbijo. Prav tako uvajajo zelo visoke carine, recimo za izdelke iz, Srb iz Srbije, potem manipulirajo z Albanijo, ki ima svoje ekspenzionistične težnje. Tako da menim, da je v teh razmerah nemogoče, da sploh se pogovarjamo o priznavanju Kosova, niti.